good afternoon Dobar dan, kolegice in kolegi. Dobrodošli nazaj na popodanskem delu današnje javne predstavitve. Ta drugi del je namenjen predstavitvi delovnega dokumenta z področja migracij, ki se nanaša na znotraj podjetja premeščeno osebje ali ICT. Kolega Jakolino je poročevalec za to temo, zato bom besedo najprej predal njemu, da predstavi delovni dokument. Potem pa bomo dali besedo komisiji in svetu, potem je tu še poročevalec iz odbora za zaposlovanje. S tem odborom namreč sodelujemo skladno s 50. členom. Potem pa bi rad pozdravil še paneliste, ki bodo dopolnili kolega Jakolina, gospoda Stefana Manservisija, generalnega direktorja generalnega direktorata za notranje zadeve v Evropski komisiji. Vsi poznate, dobrodošli ponovno z nami. Potem gospa Vivian Vadazi, ki je bila z nami že do povdne, je svetovalka za PNZ, stalnega predstavništva Mačarske pri Evropski uniji. Mačarska trenutno predseduje Evropski uniji. Ter kolegica Lisa Jakonsari, ki je poročevalka iz odbora za zaposlovanje. Sedaj bomo začeli s tem drugim delom. Lepo vas prosim, da se že od vsega začetka držite dodeljenega časa. Prepričan sem, da moramo številni ujeti svoje letalo zaradi velikonočnih praznikov. tako da vas je zagotovo več, ki boste ne mudoma po tej seji odhiteli na letališče. Poštevati moramo tudi vozni red letal, zato je edino prav, da se držimo tudi našega časovnega okvira. Najprej poročevalec, gospod Jakolino. Sim, Hvala lepa, gospod predsednik. No, Dobar dan vsem. Tako kolegom kot tudi poročevalcem, ki se bodo oglasili za menoj. Hvala lepa tudi predsedniku. Danes bomo govorili o direktivi, o njenih značilnostih, o njeni vsebini. Ta direktiva je tesno povezana z direktivo, ki smo obravnavali danes do povdne in se je nanašala na sezonske delavce. Direktiva, ki jo bomo obravnavali popovdne, pa se nanaša bolj ali manj na delavce iz tretjih držav, ki že delujejo znotraj zasebnih podjetij, ki imajo svoje sedeže v Evropski uniji in v tretjih državah. Gre za to, da bi te delavce lahko uporabili znotraj Evropske unije, znotraj istega podjetja. V ta namen so pripravili lansko leto v komisiji tudi direktivo, ki je pravzaprav del svežnja o zakonitem priseljevanju. Izkazala se je namreč potreba po tovrstni direktivi. Preglednost, poenotenje pogojev na trgu sta nujno potrebna, zato smo tudi sprejeli direktivo, ki se nanaša na zakonite migracijske takove. Poleg tega upošteva tudi zahteve, ki se pojavljajo na trgu dela. Pomembno je, da se opredeli tudi ustrezna struktura znotraj podjetij. Namreč ta direktiva se nanaša na kategorijo delavcev, ki so sicer obravnavani tudi v drugih aktih, ta direktiva se nanaša tako na menedžerje, kot tudi na diplomante, kot na strokovnjake, na profesionalce, na tiste, ki imajo določeno strokovno znanje in ki lahko tudi znatno prispevajo k gospodarski vzdržnosti enotnega trga v Evropski uniji. Pomembno je, da se ta direktiva čim hitreje sprejme in začne tudi izvajati. Sleko prej bomo morali govoriti tudi o družinskih članih, delavcev, migrantov. Tudi njim bomo morali dati možnost, da se združijo s svojim družinskim članom. O tem govori tudi dokument, ki je že bil obravnavan tako v komisiji kot v svetu komisija je ravno danes dopoledne ocenila, da bomo morali verjetno spremeniti tudi šengenski zakonik prav zaradi močnih migracijskih tokov. Včeraj je naprimer ladja s 700 imigranti ne samo iz Severne Afrike, temveč tudi iz podsaharske Afrike prispela do Lampeduze. tudi obalna straženc v Italiji in vsi, ki se ukvarjajo s civilno zaščito, so se lotili tega problema, govorimo o medkulturnem in tudi medverskem dialogu z vsemi temi prišljiki. Pomembno je to zlasti v trenutnem gospodarskem okviru. Ta direktiva je torej zelo pomembna na politični ravni, to drži, vendar ne smemo pozaviti tudi na to, da je treba spostaviti ustrezne kontrolne mehanizme, da ne bi prihajalo do neželenih zlorab in odstopanj. Sicer bomo sprejeli instrument, ki je sicer dosleden za zakonodajo, vendar bo na koncu privedel do nezaželenih posledic. Zato bi morali zauzeti enoten pristop, pristop skupnosti tudi do upravljanja migracijskih tokov. Države članice pa so seveda tiste, ki bodo potem izvajale to direktivo, pri tem bo treba upoštevati tudi načelo subsidijarnosti. 4. aprila smo na plenarnem zasedanju v Strasburu izrekli svojo željo, da bi se čim hitreje in čim bolj poglobljeno obravnavala ta tema tudi v okviru komisije. Dobro bi bilo, da se vsi, ki jih zadeva ta tema, lotijo te direktive, da posredujejo svoje mnenje. Pri tej direktivi verjetno ne bomo potrebovali prehodnega obdobja, kot smo to predlagali za direktivo, ki smo obravnavali danes do povdne. Namreč s to direktivo ne bomo kakorkoli popravljali položaja delavcev, ki so že v Evropski uniji Upoštevati je treba tudi gospodarski vpliv, ki ga bo imela ta direktiva. Komisija je tista, ki bo pripravila študijo o tem. Pomembno je, da na trgu dela zagotovimo zadostno število visoko kvalificiranih delavcev za leto, dve ali tri leta. O tem časovnem obdobju smo se precej dolgo in široko pogovarjali. Mislim pa, da bi vsi ti lahko prispevali tudi k večji enotnosti in preglednosti trga. Preglednost in učinkovitost trga je povezana tudi z pogodbami o delu. V Italiji imamo podpisane nacionalne kolektivne pogodbe o delu. Načelo fleksibilnosti je prav tako zelo pomembno in bi ga morali dosledno upoštevati. Mislim, da je vprašanje ICT zelo pomembno in relevantno. Kot je rekel že predsednik odbora, številni želijo prispevati k razpravi o tej tematiki. Sam bi na koncu izpostavil samo še eno misel. Ta direktiva je tudi del strategije EU 2020 o trajnostni in inteligentni rasti v Evropski uniji. Omenja se tudi posebno dovoljenje za prebivanje, ki bi lahko pospešilo same postopke, istočasno pa bi lahko tudi izboljšalo gospodarsko učinkovitost in konkurenčnost. Prav zaradi tega, ker bi s tem gospodarstvu zagotovili dodatne človeške vire. Seveda bomo dajali prednost delavcem iz skupnosti, ampak na koncu bi vseeno tudi odbor za zaposlovanje prosil, da sodeluje pri tem. Postopek bo izpeljan skladno s členom 50, kot sem povedal in upam, da bomo z odborom za zaposlovanje in z vsemi poročevalci vzpostavili dobro sodelovanje in da bo ta direktiva sprejeta v razumnem času. Hvala. Hvala lepa, gospod Jakolino. Hvala lepa za vse te predlagane usmeritve, hvala lepa, da ste se spoštovali, dodelje, da ste se držali dodeljenega časa za govor. Naslednji dobi besedo gospod Manservisi, generalni direktor GDA za notrne zadeve pri Evropski komisiji. Does, no, eh, okay, okay, fine, okay. Fine, fine. Well, thank you. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospodu Jakolinu za predstavitev in seveda za delo, ki ga opravlja. Predlogi, ki jih obravnavamo danes, so verjetno nekoliko nenavadni, kajti v teh dneh govorimo o boju proti nezakonitemu priseljevanju. Vse nas skrbi tisto, kar se dogaja zlasti na južnem delo sredozemlja. Pomembno je, da vse skupaj postavimo v ustrezen kontekst. Že od leta 2005 komisija jasno navaja, kakšna bi morala biti politika za upravljanje z migracijami, ki bo seveda konec koncev tudi v našem interesu. Pravzaprav sedaj prejemamo zadnje elemente tega koncepta, ki smo ga opredelili v letu 2005. Vedno govorimo o kratkoročnih nevarnostih in grožnjah, vendar ne smemo pozabiti na to, da je Evropska unija celina strukturnega priseljevanja. Če želimo izpeljati strategijo za rast, potem bomo morali znati bolje upravljati z migracijami da se bomo lahko bolj uspešno soočili tudi z izzivom globalne konkurenčnosti. Pogosto se omenja tudi to, da je demografska rast v Evropski uniji negativna. Govoriti je treba tudi o tem, kako opravljamo svoje delo, ali smo dovolj kakovostni, ali smo dovolj konkurenčni, ali bomo znali v najboljši meri izkoristiti potencial, ki ga prinaša notranji trg. Ta direktiva sodi točno v ta kontekst. V kontekst, znotraj katerega na migracije gledamo kot nekaj, kar je v našem interesu, pa ne samo splošno gledano, temveč so migracije v našem interesu tudi zato, ker lahko preučimo možnosti, kako čim bolje izkoristiti potencijal na notranjem trgu. Ta direktiva bo omogočila dodatne naložbe znotraj Evropske unije, naš notranji trg bo naredila bolj privlačen. To je seveda dejavnik, na katerega ne gledamo kot na oviro, temveč kot na nujni sestavni del gospodarstva, ki je odprto za investicije. S tem bomo tudi zagotovili več gospodarskih dejavnosti na bolj trajnosten način. V tej luči moramo gledati na ta predlog. Morda se vam zdi, da je v nasprotju s trenutnimi težnjami, kajti v današnjih razpravah se omeja, omenjajo drugi ključni koncepti. Je pa vseeno to vprašanje v našem interesu. Zakaj je to v našem interesu? Vsi dokumenti, ki smo jih sprejeli na evropski ravni in tisti, ki še niso bili sprejeti na evropski ravni, ki pa vseeno lahko pomagajo vsem nam pri razmišljanju o tem, kako bi bilo evropsko gospodarstvo bolj odporno in trajnostno, kažejo na to, da je treba vlagati v tehnologijo, v znanje, v inovativno gospodarstvo, če na kratko povzamem bistvo. Če želimo vse to doseči, potem moramo biti privlačni. Pritegniti moramo posameznike, ki so že v Evropi in tiste, ki delajo znotraj podjetij. In vsi te ljudje bi morali biti tudi faktor potega za dodatne naložbe. Ne gre za to, da bi dodatno spodbujali migracije, gre za to, da bi urejali na ustrezen način ta premeščanja oseb, ki delujejo znotraj nekega podjetja ali korporacije. Namen te direktive ni ta, da bi povečali migracijo, čeprav bi šlo za zakonito migracijo, temveč da bi podjetjem omogočili, da bi znotraj svoje skupine premeščali visoko kvalificirane delavce, ne vem, menedžerje visoko kvalificirane stažiste in tako naprej. To je pravzaprav bistvo te direktive in istočasno tudi njena omejitev. Zakaj je bilo treba sprejeti zakonodajo na tem področju? To je prvo vprašanje. Zakaj sprejeti zakonodajo za področje premeščanja osebja znotraj podjetja? Prvi razlog je, da multinacionalke, ki vlagajo v Evropi, vsake toliko premeščajo svoje osebe iz svojega sedeža v druge podružnice ali sestrska podjetja, hčerinska podjetja. S tem bomo zagotovili večjo gospodarsko aktivnost na najbolj enostaven način. Zato bi se morali ogledati možnosti, kako to storiti in če to res prinaša želene rezultate. enostaven pretok visoko kvalificiranih oseb, ki delajo znotraj multinacionalk, ki oblikujejo svoje podružnice, je pomemben element. Zato, ker na notranjem trgu veljajo zelo stroga pravila, mislim, da bi morali tudi za to vrstna podjetja zagotoviti enake pogoje za delovanje. Govorimo o visoko kvalificiranem osebju, torej menedžerje, visoko kvalificirane strokovnjake, tudi visoko kvalificirane stažiste ali pripravnike, ki bodo vsi prinesli znanje, ki v določenem podjetju, v določeni državi ni na voljo. Uh, uh, Zato bomo težko tem osebam omogočili, da ostanejo znotraj Evropske unije. Pomembna je tudi modra karta, kaj ti tem delavcem omogočajo, da ostane v Evropski podružnici podjetja začasno, se pravi za omejeno časovno obdobje. To ni cilj, to je pravzaprav funkcija cilja. Naš ključni cilj je, da spostavimo boljše pogoje za učinkovite naložbe, ki prinašajo večjo gospodarsko dejavnost in tudi rast. Visoko kvalificirani delavci torej niso poenos, poenoteno urejeni v Evropski uniji. Katera je ta ključna ovira, s katero se bomo morali soočiti? Ljudje, ki so del neke organizacije, so predmet te zakonodaje. Ti se verjetno vprašajo, koliko časa bom potreboval, da dobim neko dovoljenje. Stvari je treba poenostaviti. Ne moremo zahtevati od nekega podjetja, da vlaga v evropski trg, istočasno pa bomo temu podjetju onemogočili, da vnaprej predvidi, koliko časa bo potrebovalo za to, da pridobi dovoljenja za te delavce. V 30 dneh bi moral biti tak postopek izpeljan do konca, istočasno pa bi morali imeti enotna dovoljenja, delovna in, in dovoljenje za bivanje. Nekateri sicer želijo priti v Evropo, morda kot del institucije, ne vem, morda v institucijo na Malti, vendar te osebe želijo seboj pripeljati tudi družinske člane. Če jim to ne mogočimo, potem bodo ti delavci zagotovo dvakrat premislijo, ali bodo prišli ali ne. Mislim, da bi morali poskrbeti tudi za hitrejše in bolj učinkovito združevanje družine. Vsi ti na nas gledajo kot na enoten trg, zato ne bi smeli urediti samo vstopa v eno državo, kjer se nahaja podružnica tega podjetja, temveč bi morali urediti tudi premeščanje teh oseb znotraj enotnega trga v Evropski uniji, zato da bi ti opravljali potem delo znotraj različnih podružnic tega podjetja. In še zadnja zadeva. Upoštevati je treba tudi same potrebe, koliko takšnih delavcev potrebujemo. V tej direktivi se ne omenja preizkus testa. Države članice so tiste, ki določajo, koliko takšnih delavcev potrebujejo. In države članice so tiste, ki opredelujejo številke. To je tudi jasno zapisano v pogodbah. Če bomo pri tem uspešni, če bomo ustrezne ukrepe tudi sprejeli, potem to pomeni, da bodo premeščanja osebja znotraj podjetja urejena z enim zakonodajnim aktom. Tudi evropska podjetja, ki so del širše korporacije, bodo s tem imela dostop do talentiranih delavcev, ki delajo drugot po svetu. Ne gre samo za to, kaj lahko te multinacionalke pridobijo tega, ampak tudi za to, kaj lahko evropsko podjetje pridobi zaradi dejavnosti teh podjetij in zaradi prisotnosti delavcev iz tujine, ki pravzaprav širijo svoje znanje, svoje izkušnje. To zagotovo koristi vsem nam. Tu vlada pravzaprav neka vrzel, ki bi morala biti zapolnjena, če želimo vključiti tudi te osebe. Trenutno je 16 tisoč oseb urejenih znotraj sistema, ki je precej razdrobljen. In 16 tisoč je teh oseb, ki so bile premeščene znotraj podjetja. Številke se razlikujejo med posameznimi državami. 4500 v Nemčiji, 3000 na nizozemskem, 2000 v Franciji, 1000 v Italiji, Španiji in Sloveniji. OECD statistični podatki kažejo, da so znotraj podjetja premeščene osebe pravzaprav 4 odstotni delež globalnih migracij. To ni zanemrljiv delež. To samo kaže na to, da je gospodarstvo globalizirano. Globalizacija pa pomeni, da se osebe premeščajo znotraj gospodarskih akterjev. Govorimo o specializiranih osebah, o strokovnjakih, ki prinašajo znanje V nekaterih državah, na primer v Združenem kraljestvu, je premeščanje oseb znotraj podjetja precejšen del migracijskih gibanj. Tretjina do četrtina migracij se nanaša na premeščanje oseb znotraj podjetij. Govorimo večinoma o američanih, indicih, korejcih, japoncih. Vse več pripravnikov je iz Kitajske in iz držav, ki sem jih prej omenil. Še zadnja pripomba. To so pravila, ki jih nameravamo sprejeti. Predstavim se vam tudi razloge, zakaj to želimo storiti. Dobro je, da se direktiva sprejema v postopku soodločanja. Številne stvari bo še možno spremeniti. Zato je ta razprava zelo koristna, tudi postopek je koristen, ker bomo lahko stvari izboljšali. Morda smo kaj spregledali, morda smo kaj napačno storili, ne smemo pa izpred oči izgubiti ključnega vprašanja. In sicer, zakaj potrebujemo enoten trg? Zato, ker zagotavlja enake pogoje za delovanje za vsa podjetja in zato, ker lahko vsaka država preko svojih naložb veliko več prispeva k celotni Evropski uniji in njeni konkurenčnosti. Ne bi smeli govoriti samo o ne vem, obdavčanju, o privlačnosti posameznikov, ki prihajajo iz tujine ali pa o stroških dela pomembno je, da vsi gledamo na enotni trg kot na ta resnični preizkus, da ne skrbimo samo za naložbe v svoji državi in smo edini, ki imamo od tega koristi. Na to ne smemo pozabiti. S tem pa se bomo lahko tudi na najboljši način lotili škodljive konkurenčnosti. Nekatere države na nacionalni ravni ustvarjajo res boljše pogoje, zato ker se slepijo, da lahko s tem prispevajo k svoji rasti in tudi k rasti Evropske unije. To so različni vidiki, o katerih bi morali še razpravljati. Vi seveda lahko vložite predloge sprememb, ampak mislim, da bi morali pomisliti, zakaj smo obrali pristop, kot smo ga. Mrs. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Vadasi v imenu predsedstva sveta. You, and, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Še enkrat hvala lepa odboru Libe, da je organiziral to javno predstavitev tudi o osnutku direktive, ki se nanaša na znotraj podjetja premeščeno osebje. Predsedstvo seveda posveča velik pomen tej tematiki, zanima nas, kakšno je mnenje različnih deležnikov. Tudi mi bomo z veseljem predstavili trenutno stanje pogajanj znotraj sveta direktiva ICT, kot so povedali že govorniki pred menoj, je ta drugi gradnik predlogov, ki so povezani z zakonitim priseljevanjem in zakonito migracijo. Namen vsega skupaj pa je, da vzpostavimo pregleden sistem, ki bo naredil Evropsko unijo privlačno tudi za preostali del sveta. Hvala lepa gospodu Jakolinu za delovni dokument. Vnaprej se vam zahvaljujem tudi za vse vaše prispevke in za misli. Mislim, da se bomo danes popovdne lahko marsičesa naučili. Sedaj pa bom nadaljevala v mađarščini. Gospe in gospodje, mađarsko predsedstvo se zelo dobro zaveda, kako pomemben je ta dosje še posebej zaradi tega, ker vpliva na konkurenčnost Evropske unije in na konkurenčnost držav članic. Ta osnutek prinaša dodano vrednost, kot je spostavil že generalni direktor. Namreč trenutno se okvarjamo s harmonizacijo, s poenotenjem, ki bo prineslo dodano vrednost. Govorimo o skupnih opredelitvah, o skupnih kriterijih za sprejem. Vsaj to je tisto, kar si mi prizadevamo doseči ključna dodana vrednost tega besedila pa se nanaša na mobilnost, na mobilnost znotraj Evropske unije. V svetu imamo tudi delovno skupino za migracije, pogajanja so zelo intenzivna znotraj te skupine. Kar zadeva države članice, pa naj povem, da jih najbolj skrbi to, kako bodo to zakonodajo izvajale v praksi. Želimo si, da bi bil ta postopek enostaven, govorimo o znotraj podjetja premeščenih osebah, govorimo o tem, kako bi za nacionalne uprave stvari čim bolj poenostavili. Delovna skupina v svetu torej razpravlja o tem in večina razprav se osredotoča prav na ta koncept mobilnosti. V tem osnutku je kar nekaj določb, ki se nanašajo na mobilnost. Mi smo se resnično poglobljeno lotili vseh teh vidikov tudi med razpravami to, kar je trenutno v besedilu zapisano in določeno v praksi, ne bo enostavno izvedljivo. Zato smo se zaradi strateških razlogov odločili, da bomo vzpostavili neke vrste skupni model za mobilnost. Delovna skupina v svetu je poskrbela, zato je z veseljem vas lahko obvestim tudi o tem, da komisija podpira ta predlagani celostni model. Model je sestavljen iz dveh vidikov. Po eni strani govorimo o kratkoročni mobilnosti. Za takšno mobilnost bi upeljali hiter postopek, poleg tega pa bi obrali bolj tradicionalni pristop za dolgoročno mobilnost. Ukvarjali smo se še z enim vidikom in sicer z merili oziroma pogoji za sprejem. Ta merila morajo biti podrobna, zelo natančna, ker je to pomembno za organe, ki bodo izvajali to direktivo, vsi ti organi morajo biti prepričani, da je državljan iz tretje države res oseba, ki jo zadeva področje uporabe te direktive. Gospod Jakolino je rekel, da bi morali preprečiti vse oblike zlorabe, zato je treba te stvari resnično natančno predeliti. Države članice potem skrbi tudi to, kako se zavrne dovoljenje, kako se zavrne podaljšanje dovoljenja in kako se prekliče dovoljenje. V nekaterih primerjih, če se bo to izkazalo za potrebno, bodo države imele možnost naložiti tudi sankcije. Poročevalec je v svojem poročilu na to ni osredotočil, bi vas pa vseeno rada na to upozorila. V tem osnutku se ponuja tudi nekaj skupnih opredelitev Med razpravami v delovni skupini se je skazalo, da želijo države članice natančno opredeliti posamezne pojme. Zato si želimo, da bi ICT-ji, ki sodijo področje uporabe te direktive, bili lahko obravnavani znotraj ponostavljenega postopka. Tudi socialna vprašanja so zelo pomembna. Veste, da je socialna dimenzija zelo kompleksna. Tesno sodelujemo tudi z delovno skupino za socialna vprašanja. Delovna skupina za migracije je celo zaprosila delovno skupino za socialna vprašanja, da pripravi svoje mnenje v zvezi s tem. Tako da trenutno potekajo tudi posvetovanja med tema dvema skupinama. Obravnavali pa smo še eno vprašanje in sicer pravice osebja, ki je bilo premoščeno znotraj podjetja. Ne smemo pozabiti tudi na družinske člane tega osebja. To so torej ključna vprašanja, s katerimi se soočamo. Mačarsko predsedstvo namerava prihodnje organizirati dodatne razprave o teh določbah, kajti konec koncev želimo oblikovati celostno in jasno sliko. To je pomembno za gospodarske akterje, pa tudi za države članice. Upoštevati moramo interese obeh strani. Kar zadeva mađarsko predsedstvo, pa naj povem, da upoštevamo tako stališča držav članic, kot tudi stališča drugih deležnikov. Naprimer, tesno sodelujemo s komisijo, ki tudi vlaga določene predloge sprememb, sodelujemo tudi s prihodnim polskim predsedstvom, želimo si namreč zagotoviti kontinuiteto dela. Poleg tega pa tesno spremljamo tudi pogajanja in razprave v Evropskem parlamentu. Upam, da bomo še naprej tesno sodelovali v prihodnje tudi s parlamentom. Hvala. Hvala lepa, gospod Vidaši. Ste pa je na vrsti poročevalka odbora za zaposlovanje, gospa Jakon Sari, izvolite. Hvala lepa odboru Libe za organizacijo tega današnjega zaslišanja, hvala za to. Ja, pregledal sem si delovni dokument kolega Jakolina in sicer z velikim zanimanjem in strinjam se z njegovimi ugotovitvami pri kar nekaj zadevah. Mislim, da bo naše sodelovanje v prihodnosti zelo dobro in mislim, da bo ta celotna direktiva zagotovila dodano vrednost Evropi, ker dejstvo je, da moramo izboljšati konkurenčnost Evropi našega vse starejšega prebivalstva na naši celini, en eden od načinov je, da se preko migracij lotimo zapolnevanja delovnih mest. To mislim, da je zelo dobro izhodišče za to razpravo. Mislim, da se vsi strinjamo s temeno zamišljo, na kateri temeljita direktiva. Bi pa rada podala nekaj pripomp, zadara nekaj vprašanj komisiji in tudi drugim, kajti poleg eh, pozitivnih namenov ostajajo tudi določene podrobnosti. Pravijo, da je vedno hudič v podrobnostih in tu je torej moje vprašanje. Namreč kakšno je razmerje med napotenimi delavci oziroma direktivo napotenih delavcih in to direktivo ICT. Če sem ta predlog prav prebrala, je tam zapisano, da naj bi ICT obravnavali enako kot napotene delavce, eh, ampak direktive pa ne, tako da ne vem, če mi to lahko pojasnite, ne vem, kaj ne bi to pomenilo. Če se direktiva torej ne uporablja na takšen način, zakaj to potem omenjate, glede na to, da govorimo o ljudeh, ki delajo lahko celo po tri leta v Evropski uniji, bi bilo verjetno enostavneje in bolj jasno, če bi za njih veljala enaka zakonodaja kot za lokalno prebivalstvo. Če pa naj bi to direktivo uveljavljali, potem pa vidim težave pri direktivi ICT. Imamo izkušnje že z delavci, ki so znotraj Evropske unije premeščeni, eh, kaj šele, ko gre za premeščanje znotraj podjetja na globalni ravni. In zato se sprašujem, ali je to sploh izvedljivo, glede na nejasen status, ki ga direktiva v tem trenutku ima. V predlogu je namreč zapisano, da države članice lahko uporabljajo bolj ugodna pravila, eh, da se torej ICT-ji lahko obrnavajo tako kot napoteni delavci. In zanima me, kaj bo Evropsko sodišče menilo o tej zelo megleni obljubi, glede na to, da je direktiva o napoteni delavcih eh, že prešla iz direktive za minimalno harmonizacijo na maksimalno harmonizacijo in ne dovoljuje, da bi nepotene delavce obravnavali bolj ugodno kot eh, lokalne delavce. V strategiji EU 2020 komisija zagovarja lokalna kolektivna pogajanja, v tej direktivi ICT pa izgleda, da obiramo popolnoma drugačen pristop, saj eh, se tu omenja kolektivne pogodbe iz države izvora in eh, to vidim zelo jasno razliko oziroma zelo jasen razkorak. Tako da se bojim, da se nam tu lahko zgodi, da brez nadaljega razmisleka, kaj lahko sprejmemo slabo zakonodajo. Prav tako se strinjam z gospodom Jakolinom, da moramo pojasniti opredelitev pojma. Kar zadeva ne kvalificirane delavce. To je tudi zelo nejasen pojem, ki se ga da interpretirati na več različnih načinov. No in še zadnja pripomba, kako obravnavamo agencijske delavce. Ali tu velja direktiva za agencije za, za začasno zaposlovanje in ali ta direktiva velja za delavce iz tretjih držav. Kaj pa podizvajalce? Kako obravnavamo le te, kajti na evropski ravni nimamo nikakršne zakonodaje z tega področja, torej pod čigavo odgovornost eh, sodijo potem delavci eh, pri podizvajalcih, če ta veriga podizvajalcev vključuje različna podjetja. Kot omenjeno prej, režim sankcij se zdi tukaj šibak. Ni pravega mehanizma za nadzor v tem predlogu. In eh, če je bil namen komisije rešiti to vprašanje s sodelovanjem med državami članicami, potem se bojim, da je to lahko nekoliko naivno, kajti lahko podvomimo v to, kako bodo stvari potekale eh, z velikimi državami, kot so Kitajska in podobno, kaj še reči, če že znotraj Evrope stvari ne funkcionirajo. Strinjam se z gospodom Jakolinom, da moramo pri ICT-jih upoštevati tudi družine. Kako bi torej lahko bili kar se da fleksibilni pri obravnavi družin. Torej, kljub povedanemu moram reči, da se veselim nadaljnega sodelovanja z gospodom Jakolinom in eh, odborom Libe glede teh vprašanj, še posebej glede vprašanj, ki jih bomo obravnavali v okviru deljenih pristojnosti, ki smo jih že identificirali. Hvala lepa, gospod Jakon Sari, kot eh, poročevalka odbora za za poslovanje, ki je pridružen odbor našemu odboru. Tako, zdaj pa odpiram razpravo, če želite sodelovati, izvolite. Gospa Romero Lopes kot prva, izvolite. Gospa Romero Lopes, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Predstavnika komisije bi vprašala nekaj glede tega predloga direktive. Zdi se to odzivno neko potrebo ali dejansko bomo izpolnili te cilje, ali bo to res pravi odziv na neko potrebo, ki jo imajo multinacionalke, da torej morajo uh, delavce premestiti v druge države. Moramo vedeti, kakšen je vsebinski razlog za to mobilnost. Sicer se lahko zgodi, da bodo strokovnjaki ali vodilni delavci iz drugih držav uh, in so bili tudi tam izobraženi, se bodo premestili v neko drugo državo. In s tem je tudi treba upoštevati, da je država izvora plačala za usposabljanje te osebe in lahko se izkaže, da bodo na koncu revne države plačevale za izobraževanje delavcev, visoko usposabljenih delavcev, ki bodo delali v bogatih državah. Uh, Torej, točno to se lahko zgodi in potem lahko pride do domino efekta. Lahko pride do domino efekta, pride do neke mobilnost eh, tudi znotraj EU, da bodo iz revnejših držav šli delavci v bogatejše države. Sama toliko te teme ne poznam, zato me zanima, gospod predstavnik iz komisije, kakšni so razlogi za te premestitve kot je dejala predstavnica mađarskega predsedstva, gre za zapleteno temo in zato bi, bi morali razmišljati o možnih zlorabah in stranskih, škodljivih stranskih učinkih, ki bi jih ta direktiva lahko imela. Saj ta terminologija visoko sposobljeni vodilni delavci, to je nekaj dvoumnega. Kaj to pomeni? To pomeni, da bodo morda strokovnjaki iz tretje države nadomestili strokovnjake iz držav članic in sama bodo tudi pripeljali znanje. Morda se bo zgodilo, da bodo multinacionalke se odločile, da ne bodo več predstavljale tovaren in bodo s tem prihranili strošek, ki je s tem povezan in bodo svoje podjetja premestili na naša ozemlja, vendar bodo delo upravljali delavci iz tretjih držav. To je možnost, do katere bi lahko prišlo. Zato kljub jamstvom, ki jih ta direktiva osebuje v členu 14 in 15, pa tudi že pri sami določbi področja uporabe, ne vemo, če so dovolj. Moramo gotoviti, ali je še kaj pred čemer se moramo morda zavarovati? Ali je morda to kaj več kot tiste 4 odstotke migracij, ki so jih multinacionalke navedle? Če pride do takšne situacije, da se bo direktiva tolmačila na različne načine, potem se lahko zgodi, da bomo s pomočjo hitrega postopka in s pomočjo načela združitve družin pride do situacije, ko bodo države članice dale hitra dovoljenja in na koncu bo to pravzaprav pomenilo zgolj boljšo obravnavo za multinacionalke, za multinacionalke, ne bomo podpravili problema konkurenčnosti za Evropo. Kakšne postopke eh, bomo imeli in zakaj bomo multinacionalke obravnavali bolje kot druga podjetja? Ne vem, zanima me, ali je komisija sploh o tem razmišljala. Uh, Hvala lepa. Strenjam se lahko s številnimi stvarmi, ki jih je gospod Jakolino zapisal v svojem dokumentu. Mislim, da te direktive ne bi smeli uporabiti za formaliziranje obstoječih razmer, temveč morali to uh, uporabiti za izboljšanje razmer. Mislim, da potrebujemo enako obdobje uh, za dovoljenje za bivanje za samega delovca, kot tudi za družinske člane, kajti če ne je zadeva nemogoča. Eh, nekaj eh, vprašanj. Najprej, kakšna je definicija stažista? Moram reči, da me resnično preseneča številke o brezposobnosti iz Irske, Španije pravijo, da 40 odstotkov ljudi, ki diplomirajo z univerze, potem ne najde zaposlitve, tako da mislim, da moramo najti neko rešitev, kajti najprej moramo zaposlovati lokalne ljudi, šele potem ljudi od, od zunaj, tako rekoč. Tako da, da, potrebujemo možnosti za to, da ljudje lahko pride v Evropsko unijo in tu uscetijo, tako rekoč. Ampak kaj se bo zgodilo v obratni smeri? Bomo imeli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 doseči, v kakšno smer naj bi šli. Kaj je torej naš cilj tukaj? Da bi pridobili več eh, visoko kvalificiranih ljudi ali kako. To mislim, da so stvari, ki jih je treba še enkrat premisliti. Kaj torej želimo dejansko doseči s to? Mm, direktivo. Mislim, da v številnih področjih ta dokument postaja nekonkreten, nejasen in takšen ne more ostati. Zdaj, kar zadeva same termine, imamo evropsko definicijo koncerna, imamo enako definicijo tega pojma po vseh državah članicah, ali pa so razlike. Že to, na primer, je pomembno vprašanje ki bi ga bilo potrebno razrešiti, zato da vemo, za kakšna podjetja gre. Drugo vprašanje, mm, strokovni delavci, visoko kvalificirani delavci, kako se te termini uporabljajo? Skratka, na tem področju mislim, da moramo te terme, termine koncern, strokovni delavec, praktikant oziroma stažist, te stvari mislim, da moramo rešiti, da se ve, kaj pomeni kaj. Potem eh, začasno delo. Kako bomo reševali stvari za lokalnim prebivalstvom, ki upravlja lahko enako delo, kajti tu se vedno pojavlja to vprašanje. Če gre za države, kjer imamo zelo nizke plače, kako se potem zadeve izvajajo, kar zadeva samo plačilo in raven plačil. Hvala lepa. Drugih vprašanj ni, tako da besedo predajam nazaj. Panelo, izvolite. Najprej. Gospod eh, Porčevalec je kolina, izvolite. Ho ascoltato tutti gli interventi così come ho ascoltato. Hvala lepa, prisluhnil sem vsem pripombam, tudi vsem vprašanjem. Zagotovo bomo morali določene komentarje tudi upoštevati. Če začnem od zadaj. Najprej opredelitve. V besedilu jasno navajam, da potrebujemo natančne, jasne opredelitve menedžerja in tudi vseh ostalih. Neke splošne opredelitve zagotovo ne bodo prispevale k jasnosti, to pa je cilj, ki ga skuša izpolniti tudi ta direktiva. Cilj direktive je, kot smo povedali, da se vzpostavi ustrezen normativni okvir na evropski ravni, ki bo veljal za zakonite migracijske takove. Predvsem pa je treba upoštevati potrebe na trgu, kje naprimer ni dovolj delovne sile, za katera področja. Potem je pri teh delavcih treba upoštevati tudi druga vprašanja, ki bomo morali bolj natančno predeliti in strinjam se s tistim, ki je zastavil to vprašanje. Kolega Mulder je omenil tudi družinske vidike, da je to zagotovo v skupnem interesu Enako velja tudi za to, kar je povedala kolegica Konsari. Hvala lepa za vse pripombe, hvala lepa tudi za vse informacije, ki ste jih posredovali. Enako velja tudi za stažiste. Do sedaj še nismo imeli jasne politike na tem področju, zato bomo morali vnesti tudi stroge zahteve v zvezi s tem, da bi se izognili kakršnemu koli izkrivljanju. Potem človeški veri, ki so bili izobraženi v tretjih državah, to je omenila gospa Lopes. Ta direktiva govori o premeščanju osebja, vendar ne samo o premeščanju kot takem. Govori tudi o različnih načinih, kako se lahko uporabi visoko kvalificirane delavce, ki prihajajo iz tretjih držav in ki delajo tudi v podjetjih v tretjih državi, ki pa se jih lahko napoti za nek specifičen projekt znotraj istega podjetja v Evropski uniji. Mislim, da bomo morali nekatere stvari res bolj jasno opredeliti. To so naslednji koraki, ki jih bomo morali storiti. Današnja razprava je samo osnova za čim bolj široko razpravo, v kateri bodo prispevali. Vse in vaše pripombe bomo zagotovo upoštevali. Hvala. Now, Hvala lepa, gospod Man Servisi. Hvala, ja. Mislim, da je najpomembnejša zadeva, ki jo komisija lahko stori, ta, da posluša, da razume in da pač omogoča napredek. Kajti mislim, da moramo vendarle ugotoviti, kakšen dogovor želimo doseči med eh, svetom, komisijo in eh, parlamentom. Te stvari treba razumeti, tako da moram reči, da zelo jasno poslušam, kajti na ta način lahko sploh tudi pomagamo. Torej, rekel bi, da je treba iti nazaj na, na samo bistvo tega predloga. Ta predlog bi lahko imel ničen učinek, ker te gre za predlog, katerega namen je olajšati samo organizacijo na kadrovski ravni, ko gre za življenje tretjih držav v okviru posameznih korporacij. Tako da ja, lahko govorimo tudi o direktivi o napotenih delovcih, Ampak eh, tematika je tukaj drugačna. Ne moremo govoriti o preskusu na trgu, to ni sicer izključeno, ampak eh, to še posebej pomembno, da se zavedamo, da ne moremo kar tako začeti s preskusom trga dela, kajti če ne bomo dejansko podjetjem preprečevali, da delajo tako, kot delajo. Pomembno je, da identificiramo tiste osebe, kategorije oseb, ki so sicer lahko nekoliko mm, negotove, eh, nekoliko manj, kar zadeva sam management, ampak kar zadeva same specialiste, eh, strokovnjake in eh, stažiste, ja, v redu. Potem pa se pravi preskus, na podaj katerega se ugotovi, kakšna je funkcionalna povezava med tem, kar naj bi ta oseba počela v neki organizaciji, eh, da bi upravljala določeno delo v določenem eh, področju. In to je pač ta preskus, da vidimo, ali to lahko razumemo kot skladno z področjem uporabe in ciljem, sicer lahko pride do zlorab. In eh, glede na to, da ni popolne harmonizacije, mislim, da se je pomembno zavedati, da ne moremo imeti definicije, ki bo zajemala vse, ampak seveda, če menimo, da to lahko privede do kakršnih koli zlorab, potem se moramo tega seveda lotiti. Eh, ključno vprašanje je, da ohranimo to fleksibilnost. Še en vidik eh, vezan na to je predhodni preskus zaposljivosti. Zakaj se to izvaja? Zato, ker potrebujemo še eno klauzulo, ki to veže na že uh, vzpostavljen delni načrt podjetja. To ni nekaj, kar bi se potem prilagajalo. Pomembno je, da se tudi organizirajo stvari na različne načine. Zato govorimo o tem, kako se bo ta direktiva potem, ko bo sprejeta, tudi prenešena v zakonodajo držav članic. Ampak pomembno je, da se to omogoče, kajti pomembno je, da se zavedamo, da s tem ne smemo posegati v samo poslovanje podjetij. Prednost za nas je, da podjetjem omogočamo, da investirajo v Evropo, da ustvarjajo več gospodarske dejavnosti in da to lahko ustrezno tudi izkoriščajo te resurse, ki so na voljo. To, da se bi vam mogoči, da se lahko presegajo, da lahko se bo pripeljo družino in tako naprej, na ta način tudi vzpostavimo boljšo interakcijo s tistimi, posamezniki, ki ne bi se ki ne bi imeli koristi od vsega tega. Seveda je treba preprečiti, da eh, to postane način za izogibanje oziroma za to, da se zaobide zakonodaja. Pomembno je, da se prepreči nepoštena konkurenca, eh, nelojalna konkurenca in eh, mislim, da je pomembno, da se to tudi upošteva. Takrat ta direktiva je namenjena pač temu, da zapolni določen prostor, ki smo ga uh, želeli rešiti. Ne govorimo o direktivi, ki ne bi zadevala imigrante, ki se priseljujejo na zakonit način in to je pač funkcionalnost direktive. Tako da to moramo upoštevati kot uh, način. Mm razumevanja teh eh, glavnih členov. Eh, morda se lahko tudi izboljšajo, tako ali drugače, ampak ostati je treba pri tem. Tem definicija podjetja, seveda nimamo ene same definicije in zato v direktivi sami že imamo to definicijo. Zato, da stvari pač eh, spravimo v ustrezno okvir, potem pa bomo videli, kajti v Evropski uniji še nimamo enotne definicije določenih zadev, ko gre za korporacijo ali koncern. Tako naprej potem bomo videli, kako bo to potem šlo, ko bodo države članice to prenašali v nacionalno zakonodajo. Torej, če tudi na terminologijo včasih gledate kot na nekaj, kar je ne najbolj jasno, ampak vendarle je pomembno, da to upoštevamo, zato da se lahko uporabi ta preskus za potrebe, za kakršne smo v prvi vrsti sploh eh, naredili. Skratka, pomembno je, da Na ta način omogočamo državam članicam, da lahko bolje izvajajo svoje načrte, pomembno je, da konkurirajo eh, drugo, drugo drugemu in v tem primeru se pač pravi preizkuse, zato da se na ta način prepreči eh, to, da bi podjetja eh, zaobšla zahtevo po lokalnem zaposlovanju v Evropi. To torej lahko pojemo na stojen način, ampak eh, ja, seveda stvari lahko še izboljšamo, tega nočem postaviti pod vprašanje, ampak če ohranimo to specifiko, potem mislim, da lahko najdemo tudi odgovor na številna vprašanja. Hvala lepa. Hvala, gospa Magaši. Hvala lepa. Tudi jaz se vam zahvaljujem za te pripombe in še enkrat še vam zahvaljujem tudi za to, da ste izpostavili konkretna vprašanja vprašanja, eh, tudi iz eh, razprave v svetu. Lahko povem, da smo že govorili o tem, da potrebujemo jasne in natančne definicije v direktivi, zato da zagotovimo nek transparenten sistem za ICT -e in tudi za države držav članic za eh, organe držav članic. Kar pa zadeva socialne pravice, o tem smo tudi že govorili v delovni skupini za socialna vprašanja. Še ena zadeva, ki mislim, da bi jo bilo potrebno omeniti, namreč eh, odtekanje možganov iz eh, revnejših držav. Tu mislim, da je pomembno, da imamo specializirane menedžerje, ki bi neko omejeno obdobje ostali za konkretno nalogo, potem pa bi se vrnili v svoje podjetja eh, in v svoje države. In tu moram reči, da ne vidimo neke nevarnosti za odtekanje možganov. Se bodo pa seveda te razprave nadaljevale intenzivno v eh, delovnih eh, skupinah sveta in moram še, da se že veselim. nadaljnega premislega in nadaljnih razprav, ki jih bomo imeli v prihodnosti z Evropskim parlamentom in pa tako se tudi že veselim tega, da bomo lahko izmenili stališča z posameznimi deležniki. Hvala lepa. V zaključek pa ima besedo še gospa Jakon Sari. Hvala. Hvala komisiji za vaš konstruktiven pristop. Prepričana sem, da bomo našli dobre rešitve. Kar zadeva definicijo specialista, sem prepričana, da se vsi strinjamo, da moramo to definicijo bolj jasno določiti. Ne sme biti preveč široka, preveč fleksibilna, tako da bo na koncu uh, veliko sodnih primerov in da bo sodišče moralo odločati o tem, kdo je specialist in kdo ne na mestu, da bi to storili politiki. Torej, pomembno, da vemo, o čem govorimo obstaja že ena rešitev. To bi morda lahko bila, da se da uporabimo definicijo iz sporozuma GAC. Ta je bolj natančna definicija, morda bi lahko to definicijo uporabili, torej sporozuma GAC. In potem vprašanje bega možganov. To vprašanje je gotovo relevantno, vendar ne vem, če je relevantno ravno v tem konkretnem primeru. Saj je to lahko situacija, ki je dobra za vse. Saj se lahko zgodi, da ne dopride v Evropo in se potem vrne v svojo državo in tam dela z nekoliko več uh, znanja kot prej. Vendar vseeno hvala, da da ste tudi to omenili, tudi to je nekaj, kar moramo razjasniti. Saj mora biti direktiva čim boljša in tudi čim bolj natančna. Saj imamo že več slabih primerov, slabih primerov evropske zakonodaje, ki ni dovolj natančna, torej ni tako natančna, kot bi morala biti. Hvala. Hvala vam. Mislim da bomo s tem zaključili prvi panel, prvi del našega popodanskega dela predstavitve, torej gremo lahko naprej na drugi del. Predlagam, da se tega kar takoj lotimo, saj imamo še dva dela v današnjem popodanskem delu, vsega skupaj tri dele danes popovdne. Hvala članom prvega panela. Thank you. Thank you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 for the happy Easter. <laughs> Želim srečne velikončne praznike vsem, ki odhajate. No, hkrati pa pozdravljamo vse člane, ki bodo del drugega panela. Ecco, ecco, ecco. <laughs> Ci sbrighiamo subito. Nadaljujemo z delom. Drugi del naše predstavitve danes popovdne. Z nami so predstavniki socialnih partnerjev in drugih zainteresiranih strani. Predstavili bo svoje poglede na predlog komisije in delovni dokument poročevalca. Povabili smo Evropsko združenje sindikatov, predstavnike Europe Business oziroma Business Europe. Poleg tega smo predstavili, povabili predstavnika Eurokadre, to je uh, združenje vodstvenih delavcev, ki so še posebej zaskrbljeni zaradi oziroma ki se jih ta predlog še posebej tiče. In potem pa bomo tudi slišali mnenje odbora za izdajo dovoljen. To je mednarodna pobuda za spodbujanje eh, možnosti dostopa eh, soprogov in soprog mednarodnega osebja. Najprej bomo dali besedo gospe Vipke Varnek, ki je pravna strokovnjaknja pri ETUK, Evropskem združenju sindikatov. Beseda je vaša za pet minut, zato da bomo imeli dovolj časa. Hvala. Glede premeščenih delavcev, kot smo že slišali danes do povdne, imamo tudi pri ETUC nekatere težave, nekatere te. Imamo določene konkretne težave s tem predlogom, pa tudi določene načelne vprašanja. Kar zadeva načelne vprašanja, znova vidimo poskus fragmentacije trga dela, kot je bilo že povedano danes do povdne, kot je to povedala moja kolegica. Naredili bomo več kategorij delavcev za nas. Je to predlog, ki spodbuja nelojalno konkurenco in ki spodkopava načelo enakobravnave. obravnave želi erodirati koncept, koncept eh, države gostiteljice, prav tako pa zmanjšuje eh, zmogljivost socialnih partnerjev, da so odeleženi v kolektivnih pogajanjih. Zato so naše zahteve glede predloga naslednje in več podrobnosti le glede ključnih zahtev. Prvič, želimo dvojno pravno osnovo. Strinjamo se, da je pravna osnova povezana z imigracijo, vendar si želimo še eno pravno osnovo in sicer na področju socialnih zadev. Zakaj? Ne morete zanikati, da ta direktiva ima vpliv na trg dela. To ni le instrument, ki določa vstop in bivanje delavcev migrantov, temveč tudi je to instrument, s katerim je treba določiti pravice takšnih delavcev. In moram povedati, da sem bila presenečena na prejšnjem delu eh, predstavitve, da sploh nismo govorili o delavcih, temveč smo govorili predvsem o podjetjih. Torej, naše ključne zahteve so enaka obravnava in nediskriminacija. Torej, zlasti člen 14, ki govori o pravicah, nas posebej skrbi. Vidimo dve težavi v tem členu in sicer ICT se obravnava kot napoteni delavci torej, če želimo enako obravnavo tej direktivi, če to trdite, potem ne moramo ICT obravnavati kot napotene delavce, saj so napotene delavci že tako ali tako uh, slabo obravnava, kot je izkazalo tudi sodišče. In zato ta sklic na, na, na direktivo napotenih delavcih je treba črtati. Druga težava je, sklic na splošne kolektivne pogodbe. Ta definicija tudi izhaja z direktive o napotenih delavcih. Mislimo, da moramo to črtati. Zakaj? Želimo si možnost, da premeščeni delavci imajo možnost izkoriščanja koristi iz vseh kolektivnih pogodb, ki obstajajo v odnosih med delavci in delodajalci v državah članicah. Torej, želimo um, spoštovati avtonomijo socialnih partnerjev vseh, v različnih sistemah držav članic. Potem glede kriterijev za vstop. 12 mesecev pred vstopom se nam zdi pomembno, da je to obvezno za države članice. To ne more biti nekaj opcionalnega. Zelo me veseli, da je to vključeno tudi v poročilu poročevalca oziroma v njegovem delovnem dokumentu. Da, potrebujemo ta okvir 12 mesecev za to, da dejansko se lahko izkaže dejansko delovno razmerje. Kot smo slišali že prej, ni presenečenje, da imamo tudi mi težave z definicijami zlasti definicija specialistov in vodilnih delavcev. Na to bo povedala, to bo predstavil še moj kolega iz Eurokadra. Skratka, tu potrebujemo večjo omejitev, bolj osko definicijo. Vsake direktive oziroma poveče porabe se nam zdi preširoko. Gospod Masrevizi je dejal, da je to direktiva, ki se nanaša na multinacionalke. To me je presenetilo, saj nikjer v direktivi tega ne piše, torej nič ne piše, da obstaja kakšna omejitev glede velikosti ali oblike podjetja, niti glede sektorja. Recimo gradbeni sektor je prosil, da se ga izključi iz direktive ICT, ker se bojijo, da bi ta direktiva jim ne pomagala in to so socialni partneri skupaj zaprosili torej za to izjemo, da se gradbeni sektor izključi. In še zadnja točka, ki želim povdariti. Nimamo, nimamo učinkovitega sistema nadzora in sankcij. Kar zadeva delovni dokument gospoda poročevalca, naj povem, da se glede številnih stvari lahko strinjamo, pogrešamo pa naši dve glavni zahtevi torej prvič glede pravic, člen 14 in drugič eh, to, da imamo zelo problematično povezavo z napotenimi delavci. Hvala, da ste se držali časa. Sedaj pa damo besedo že drugič danes gospodu Sverkurju Rudebergu, ki ga znova pozdravljamo on je predsednik delovne skupine za priseljevanje in prost pretok delavcev pri Business Europe. Izvolite. Hvala, res je. Imam čas, da predstavljam Business Europe. Mi predstavljamo delodajalce v Evropi. V, imamo torej združenje podjetij iz vseh držav članice EU. Pomembno je povdariti, da predstavljamo Evropska podjetja, in k temu se bom še povrnil, ko bom govoril o premeščanju delavcev uh, zunaj Evrope. Mislim, da obstaja določena zmeda glede tega, zakaj gre v direktivi ICT in kdo so ti premeščeni delavci. Moramo povdariti, da so premeščeni eh, delavci, oziroma da je to za delavce, ki so visoko sposobljeni, ki že imajo pogodbo o delu in ki jo ohranijo med tem, ko so premeščeni iz enega podjetja zunaj EU v podjetje znotraj EU. In torej oni ohranijo svoje delovno razmerje in pravilno se mi zdi, da je komisija dejala, da je treba uporabljati navodila na patenih delavce, delavcih. Saj obstaja podobnost. Podobnost je v tem, da delavec že ima delovno razmerje, ki ga ohrani med tem, ko je premeščen. Seveda pa ne gre nujno za enake delavce kot delavce v delavce napadenih delavci, saj ne gre nujno za storitvena podjetja. Torej, če imamo določene pravice za napotene delavce, potem potrebujemo takšne pravice tudi za premeščene delavce in ta stopnja uh, varnosti in pravice se mi zdi primerna. Poleg tega se moramo zavedati, da gre za delavce, ki so visoko sposobljeni in ki lahko zelo dobro poskrbijo za svoje interese. Saj, če ne dobijo pogojev, ki se jim zdijo primerni, lahko preprosto se odločijo, da ne bodo šli v drugo državo. Podjetja ne premeščajo delavcev zato, ker je to cene. Ne, to ni poceni. Drago je premestiti delavce z ene države v drugo državo. Ne gre le za potovanje, temveč tudi za nastanitev in vse drugo. To podjetje počnejo zato, ker je to potrebno, ker je to dobro za nje, ker imajo neko organizacijo eh, podjetja, ki to zahteva. In kot vidite na prosojnici, imajo ti delavci neko posebno znanje, ne gre za izobraževanje, gre za neko specifično znanje vezano s podjetjem. Torej, gre za, za neko znanje v zvezi s trgom, sistemom, proizvodom, klientom in zato je za podjetje najbolje, da nekoga, ki je že zaposlen v podjetju, premesti v drugo državo in da tam opravi neko delo na neki začasni osnovi. To ni nekaj dobrega v smislu stroškov, vse je to drago, vendar je pa to zelo primerno za začasne kratkotranje naloge. Naj se navežem to, kar je povedala kolegica iz sindikatov država, oziroma ne govorimo tu o multinacionalkah, ta beseda se ni uporabila uh, v direktivi, vendar, če gre za napotitev nekega delavca zunaj države članice v drugo podjetje, v drugi državi članici, potem to je multinacionalka. Uh, sedaj gre za, za razpravo o, o identiteti podjetja je ohlapna, saj je to lahko evropsko, ameriško podjetje, indijsko podjetje, lahko je evropsko podjetje, ki ima podjetja zunaj EU, kot recimo IBM. In potem lahko takšno podjetje pošlje osebje v EU. Gre predvsem za prenos znanja in znanje je zelo pomembno in to je tisto, kar predstavlja pomembno razliko v globaliziranem svetu. In mi kot predstavniki podjetij v Evropi menimo, da je to pomembna prednost. To, da bi lahko iz enega podjetja zunaj EU prenesli znanje v podjetje znotraj EU. In prav je reči, da da težko eh, vemo, kako bo to vplivalo na število ljudi, ki bodo prišli v EU. Tega seveda ne moremo vedeti. Vendar to ni najbolj pomembna stvar, ali bo prišlo do porasta eh, števila takšnih oseb. Ne pomembno, da je omogočimo, da lahko iz ene države članice nekoga predstavimo iz ene države članice v drugo državo članice, potem ko so že enkrat v Evropski uniji če bomo dobili vsaj to, kar se predlaga v komisiji, in sicer to, da so postopki hitri in harmonizirani in da se omogoči tudi mobilnost znotraj EU, bi to mm, bilo podobno drugim zakonodajnim aktom. Tu gre za dejanski razlog oziroma način, kako bi dodali dodano vrednost temu zakonodajnemu aktu. Ravno to, da omogočimo prenos iz ene države v drugo državo članico. To je seveda občutljivo vprašanje, saj se dotika pristojnosti držav članic, vendar bo doprineslo dodano evropsko vrednost. Mislim, da je pomembno, da zagotovimo eh, prihodnjo konkurenčnost EU in evropskih podjetij. Nedavna kriza nam je pomagala razumeti, kaj se zgodi, če nimamo primernih uh, rešitev. In kar zadeva časovne omejitve na, na prosojnici, ki je na zadnji strani prosojnice, je predstavitev časovnic in lahko jo najdete v pohodu v dvorano. Kasneje. V zadnjem panelu bomo slišali zelo zanimive primere, ki jih predstavlja gospod Koks in gospoda Nivsarkarja in bomo videli, kako to dejansko vpliva na podjetja. Tako da prosim, ostanite še naprej v dvorani in prisluhnite mojim kolegom. Hvala, gospod Rudeberg. Da, videli smo, da ste si pomagali s poslovnico. To je trajalo še nekaj dodatnih minut. Sedaj pa kar nadaljujemo. Naslednji govorec je gospod Mišel Patah, podpredsednik Eurokadra. Izvolite. Hvala, bom govoril francosko, se opravičujem. Torej, gospe in gospodje, poslanke in poslanci in dobrodan vsem skupaj v dvorani. Rad bi se zahvalil odboru Libe, da ste me povabili na to predstavitev, ki obravnava zelo pomeno temo. Eurokadre je eh, ekonomski, socialni partner v Evropi, združujemo približno 6 milijonov visoko sposobljenih delavcev iz številnih držav Evrope. Večinoma so naši člani visoko izobraženi, imajo visoke odgovornosti in so pravzaprav Eh, zelo blizu tistim, ki so navedeni v direktivi ICT. Mi smo za mobilnost, mobilnost osebja, visoko sposobljenega osebja se nam zdi pomembna, saj s tem se omogoča njihov nadaljni karjerni razvoj. Eurokader meni, da je cilj tega predloga direktive načelno dober torej da poenostavimo in pospešimo postopek med državami članicami za, premešča, za premeščanje delavcev, ko je torej to potrebno za namene dela podjetja. Vendar mislim, da je te, treba ta predlog bistveno spremeniti, zato da bo bolj uporaben tako za visoko sposobljene delavce kot za podjetja predem bom govoril o sami direktivi, naj povem nekaj o vsebini. Člani Eurokadra vemo, da bodo se številni visoko sposobni kadri uh, upokojili v prihodnih letih in žal število mladih diplomantov v Evropi ne bo dovolj zlasti za to, da nadomestijo uh, generacije rojene v 50 in 60 letih. Zato je ta direktiva dejansko rešitev za to vprašanje. Žal, razprave o tem osnutku so sedaj eh, prišle v najbolj neprimernem trenutku, saj smo se znašli sredi krize in ravno mladi diplomanti so žrtve te krize, saj ne dobijo stabilnega uh, delovnega mesta ali pa se njihovi diplom ne upošteva tako, kot bi se morale. In seveda izvanje te direktive bo bistveno vplivalo na zaposlovanje mladih di diplomantov. Zato si želimo, da se spoštuje interese diplomantov, ne glede na to, ali prihajajo iz EU ali ne. Nekaj glede same oblike. E, strinjamo se e, z mnenjem, ki je predstavljeno Evropskemu socialnemu in ekonomskemu svetu 4. in 5. maja. No, moja kolegica o tem že govorila in mislim, da je potrebno se osvetočiti na nekaj vprašanj. Določene definicije niso dovolj jasne, zlasti tiste iz eh, točk F, F in G iz člena 3 poglavja 1. Definicija vodstvenih delavcev, managers ta definicija se nanaša le na vodilne delavce, vendar če bi razširili to definicijo na vse delavce, ki nadzorujejo delo sodelavcev in ki imajo možnost odpuščati ali, zapušč, ali zaposlovati druge, druge osebe, bi potem imeli širšo. Um, področje eh, delavcev, ki jim v Franciji rečemo vodilni delavci. Mislim, da bi morali eh, v definiciji se osredotočiti na zgolj na vodstvene delavce. Glede strokovnjakov, definicija bi tak, takšna, kakršna je, vključuje tudi eh, tehnike, ki imajo recimo visokošolsko diplomo ali diplomo prve stopne višjega izobraževanja. Ta definicija, kakršna je sedaj, bi lahko omogočala premeščanje številnih delavcev iz enega podjetja v drugo in to mislim, da ni točno to, kar smo želeli doseči z direktivo upamo, da bo odbor Evropskega parlamenta uh, in današnje zaslišanje omogočilo, da razčistimo to definicijo. Kar zadeva stažiste, se moramo zavedati, da obstajajo bistvene razlike glede statusa stažistov v državah EU. V eni državi je lahko stažist nekdo, ki ima diplomo, v nekateri drugi državi pa je lahko to nek študent, ki se pripravlja na diplomo in je njegovo delo, podjetje pravzaprav del priprave na diplomo. Skratka, pogoji in plačilo so v država članice zelo različni za stažiste. Euro kadr meni, da vključitev stažistov ni primerna mislim, da se položaj stažistov mora urediti v drugem dokumentu, recimo v povezavi s programi Erasmus. Hvala. Skoraj sem prekoračil svoj čas. Now, now we are. Se, se pa se trebijo. Dobro, zelo dobro, kar zadeva čas. Sedaj pa bomo dali besedo gospe Katlin van der Wilk, članica odbora za izdaj dovoljen. Pet minut, izvolite. Hvala, gospod predsednik, poslanke in poslanci, hvala za priložnost, da lahko prispevam k vaši razpravi o premeščeni delavcih. V imenu odbora za izdaj dovoljen bi se navezala na dve stvari, zlasti na družinske člane, njihov dostop do dela in čas, v katerem je treba obravnavati njihovo prošnjo za prebivališče. In hvala poročevalcu, da je te zadeve vključil v svoj delovni dokument in upam, da bo moj prispevek vam pomagal pri vašem delu. Mi smo neprofitna organizacija, ki spodbuja izdajo dovoljen za uh, soproge uh, oziroma partnerje mednarodnega osebja, ki dela v tujini. torej delež eh, neevropskih premestitev je običajno en odstotek zaposlenega osebja, torej le majhen odstotek je torej, takšnih primerov, ko pride do prenosa znan, ki jih ti premeščeni delavci omogočajo in s tem koristijo ekonomskemu situaciju v Evropi. Mi podpiramo eh, predlog komisije in podpiramo to, kar je povedal že predstavnik Business Europe. Kaj želimo mi podariti? Da, ko premeščamo osebje iz države v državo, je treba upoštevati politiko obravnave družine. Saj je to bistveno, zlasti eh, dan današnji, ko imajo ljudje dvojne karijere. In pogosto se ljudje ravno zaradi karijere svojega partnerja ne odločijo za mednarodno premestitev. Torej, mi vas pozivamo, da upoštevate dve spremembe glede še na 15. Želeli bi si novo določbo, da bi dali uh, družinskim članom možnost dostopa do trga dela. To bi lahko bila zgolj neka izjava o direktivi, določba. Uh, ali pa naj bo skladna z formulacijo iz direktive o modri karti. Družinski člani morajo dobiti uh, dovoljenje za bivanje v roku 30 dni, tako kot premeščen delavec, ne pa da je to obdobje dva meseca, kot se sedaj predlaga v direktivi. Sveda je za družine morda primerno, da pridejo kasneje, recimo, če morajo otroci zaključiti šolsko leto ali kaj podobnega, vendar verjetno je najbolje, če se cela družina priseli skupaj. Prav tako je pomembno, da ne, pozabi, ne pozabimo, da ne pridejo vsi premeščenci iz svoje države zbora. Nekateri so bili že prej premeščeni kam drugam, recimo nek mečan, ki pride uh, v Evropo, pre, prej pa je bil v Singapuru ali v Dubaju. In ko delavec zapusti takšno državo, morda njegova družina tam več ne sme bivati, zato je pomembno, da ko pridejo v Evropo, lahko pridejo skupaj kar zadeva vprašanje dostopa do trga dela za eh, družinske člane. Naj vam dam mednarodno perspektivo. Sedaj okoli 20 držav po svetu omogoča partnerjem, družinskim članom, da imajo dostop do trga dela. To vključuje 11 držav EU če Evropska unija kot celota ne bo eh, torej se držala tega zgleda in se držala najboljših praks, bo izgubila svoj konkurenčen položaj gledano socialnega vidika in enakih možnosti, je treba poštevati, da je 85% partnerjev so pravzaprav ženske in če jim ne damo dovoljenja za delo, ima nesrazmeren eh, vpliv na ženske. Torej, Na ta način ženske nimajo dostopa ne do uh, trga dela, ne do socialnih uh, Eh, koristi in to je eh, dejansko proti temu, kar pravi pogodba o EU glede pravic ljudi, ki bivajo v EU. Če pa bomo po drugi strani po družinskim članom pustili, da delajo uh, v državi gostiteljici, potem bodo lahko t, uh, se znova ključili nazaj v delovni proces, ko se vrne v državo, s tem se bo tudi uh, torej zboljšala možnost za dejansko krožno migracijo. Naša organizacija je dobila iz študije rezultate, ki pravijo, da 3000 soprog, ki so spremljali svoje mednarodno osebje, no izkazalo se je, da četrtina mednarodnega osebja je prehitro oziroma uh, eh, prezaključila svoje pogodbe v tujini zaradi uh, težav, ker njihovi partnerji niso mogli delati. In prav tako so dejali, da ne bi želeli iti delati v, v družino, kjer njihovi partnerji ne bi mogli delati. Torej, če želimo privleči pri, pri, privleč najboljše in najpametnejše kadre, moramo tudi to upoštevati. Naša študija je tudi vključila socialne faktorje. In gotovili smo, da večina soprog, ki so delale, so dejale, da je to koristno vplivalo na njihovo prilagoditev na življenje v državi gostiteljice, prav tako pa tudi za eh, njihovo splošno počutje. Torej, nedvomno je pomembno, da jim omogočimo, da lahko delajo. Naj vam predstavim komentar soproge, ki se je lahko vrnila na trg dela, ko je spremljala svojega moža na delu v Združenem kraljestvu. Rekla je, navajam, sedaj, ko sem se vrnila v, na, na trg dela, bi bilo za mene zelo težko, da bi znova preživela nek, uh, neko prekinitev dela in da ne bi bila vključena v trg dela. To bistveno eh, vpliva na to, kako me otroci vidijo. Ali otroci meni vidijo le mamo, ženo ali tudi um, nekoga, ki je, je profesionalno aktiven. Moja hči je rekla, nisem sploh vedela, da tudi punce lahko delajo. To je bil nedvomno alarm. Konec citata. Torej vidite, da ne gre le za ekonomska vprašanja, temveč da gre tudi za vpliv na prihodne generacije. Naša organizacija meni, da tu res lahko vzpostavimo situacijo ki bo dobra za vse za mednarodne družine za podjetja in za celotno eu saj bomo s tem dosegli dolgoročno gospodarsko rast tako da prosim vložite primerne medmaje za člen 15 in seveda smo vam pa na voljo za kakršnekoli nadaljne eh, argumente ali dokaze. Hvala lepa. Sedaj pa je čas za razpravo. Želi kdo kaj povedati ali vprašati? Ne? Nimate nobenih vprašanj? Nobenih pripomb, če ni vprašanj, ni odgovor in tudi ni odzival. Nobenih vprašanj torej. Dobro, potem pa lahko nadaljujemo kar z naslednjo točko. Ne, gospa Morvaj, samo nekaj bi rada povedala. Veliko olajšanje mi je, ko slišim, da govorimo o menedžerskih položajih visoko plačanih delovnih mestih, ampak 85 odstotkov teh mest zasedajo moški. <laughs> To je bila pripomba neposredno na to, kar ste sami povedali glede porazdelitve med moškimi in ženskami. Gospod Mulder? Hvala lepa. Gospod predsednik, to vprašanje sem zastavil že v prejšnjem krogu. Kako pa je z zakonodajo v drugih trgovinskih blokih, naprimer Indiji, Kitajski, ZDA? Imajo podobno zakonodajo, kot jo sami predlagamo ali ne? Naj samo odgovorim na to vprašanje. V okviru mednarodnih raziskav smo ocenili več kot 20 držav. Naj jih navedem. Znotraj Evrope, Združeno kraljestvo, Nizozemska, Francija, Danska, Švedska, Italija in mislim, da tudi Španija imajo zakonodajo. Ne vem, ali je Španija že dokončno začela izvajati. To zakonodajo v osmih državah je torej to dopuščeno. Belgija, Irska in Nemčija tudi to dopuščajo, če se ponudi delovno mesto. V tem primeru se ponudi dovoljenje za delo izven Evrope, pa imajo možnost delati v Argentini, Avstraliji, Kanadi, Hongkongu, Novo Zelandiji, Švici in ZDA. Poenostavljeni procesi v Singapurju, Maleziji, Japonski in v Mehiki. Seznam teh držav se povečuje, kaj ti tudi delodajalci v teh državah skupaj z ustreznimi organizacijami podarijo, kako pomembno je to tudi partneri teh oseb dela oziroma družinski člani. Kolega bi tudi rad pokomentiral to, kar je izpostavil Jan Mulder. Important. Seveda je to zelo pomembno vprašanje, vprašanje vzajemnosti, ko gre za različne možnosti za multinacionalke izven Evropske unije, da premeščajo svoje osebje. Odgovor je zelo drugačen v tem primeru. Trenutno se v okviru GATS-a države pogajajo o tem tudi v dvostranskih trgovinskih sporazumih. Ponavadi zauzamemo veliko boljši pogajalski položaj, ko gre za vzajemnost, ko gre za možnost, da premeščamo ljudi tudi v države izven Evropske unije. Tako da tu ni nekaj neke enačbe, ki bi zagotavljala popolno enakopravnost. Mislim pa, da bi morali biti ponosni na to, da smo kot Evropska unija zauzeli vodilni položaj. Gospod Patar bi tudi rad nekaj dodal, čeprav v zvezi z drugo točko, če se ne motim. Hvala, gospod predsednik. Če mi dovolite, bi se vrnil nazaj na razpravo, ki je potekalo v okviru prejšnjega panela, ko gre za beg možganov. Ko gre za diplomante, mislim, da se soočamo s podobnim problemom kot pri sezonskih delovcih, kar smo menili danes do povdne. S senegalskimi sindikati smo se januarja pogovarjali o tem in več kot polovica izseljencev iz Senegala so mladi diplomanti, ki iščejo svojo srečo v Evropi pa ne nujno na delovnih mestih, za katera so usposobljeni in izobraženi, temveč samo bolje plačani. Imamo izvršni odbor Eurokapa, ki je zasedal prejšnji teden v Budimpešti. V razpravah se pogosto pojavlja to, da mladi mačarski diplomanti skušajo najti delovno mesto v podjetjih v Avstriji in na Polskem kar pomeni, da vprašanje bega možganov danes obstaja, vendar obstaja v smislu priznavanja kvalifikacij in veščin. Potem je tu še vprašanje plačila na evropski ravni, pa tudi na mednarodni ravni. Mislim, da bi morali ta fenomen obravnavati v tej globalni dimenziji in tudi sindikalisti, ki se ukvarjajo z višjimi kadri, obravnavajo to vprašanje. Namreč, da bi za mlade diplomante zagotovili dobro plačena delovna mesta, za katera so usposobljeni. Na tem delamo zlasti z afriškimi sindikati. Namreč mladi diplomanti v Afriki zelo težko najdejo delovno mesto, tako da je situacija precej katastrofalna. V tem smislu hvala. Hvala lepa, gospod Patar. Če ni nobenih dodatnih vprašanj, potem lahko nadaljujemo s tretjo sejo. Nekoliko smo pospešili enkrat za spremembo. Hvala lepa vsem panelistom, ki so sodelovali v tem drugem krogu in čaka nas tretji krog razprav. Um,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 sí, sí, sí. Now, thank you. Hvala lepa. Prosim, da nam pomagate, kajti ta popodanski del želimo pravočasno zaključiti. Mnogi namreč začenjamo s podaljšanim velikonočnim vikendom upoštevati moramo tudi vozni red letal. Tako da ne pozabite na to. Mi pa kar nadaljujemo s tretjim delom današnjega popodanskega zasedanja, ko bomo govorili o praktičnih primerih. Gre za praktične primere premeščanja osebe znotraj podjetij. Dva gosta smo povabili ki predstavljata evropsko podjetja in tuja podjetja. Z nami je podpredsednik Naskoma, ki deluje v Indiji. Potem pa bomo slišali tudi mnenje svojega predsednika skupine za usposobljeno delovno silo European American Business Council. Slišali bomo torej mnenje o predlogu komisije in o delovnem dokumentu našega poročevalca. Najprej bomo dali besedo njima, potem pa bomo na koncu pustili še nekaj časa za razpravo, na koncu pa bo dobil besedo še poročevalec iz odbora Libe, gospod Jakolino. Najprej pa Karl Cox, ki ga toplo pozdravljam. Karl Cox je evropski sopredsednik skupine za usposobljeno delovno silo pri European American Business Council. Gospod Cox, izvolite. Much, uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Pripravil sem par prosojnic, ki bodo dopolnile moje pripombe. Že prej ste povedali, da sam zastopam European American Business Council. Ta svet je pravzaprav največja čezatlantska organizacija, ki zastopa poslovne interese. Naši člani imajo sedež tako v Evropski uniji kot v ZDA. 72 podjetij je vključenih v ta svet, zastopajo pa večino sektorjev iz svetovnega gospodarstva, od informacijske tehnologije, telekomunikacij, farmacijske industrije, avtomobilske industrije, potrošniškega blaga, svetovalne storitve in tako naprej. EABC pozdravlja predlog komisije, zato ker skuša poenostaviti vstop premeščenega osebja iz tujine v Evropsko unijo. Kot je predstavnik komisije danes že povedal, direktiva ICT o premeščanju osebja znotraj podjetij velja za visoko kvalificirane delavce. Vse manj diplomantov ima diplomo iz znanosti matematika ali visoko tehničnih predmetov. Število teh diplomantov se znatno zmanjšuje, tako da celotno poslovno skupnost to skrbi. Imamo tudi vse večje težave pri iskanju visoko sposobljenih posameznikov, ki so na voljo ob vsakem trenutku na vseh trgih, kadar jih naši potrošniki potrebujejo. Tako da je ta direktiva, ki naj bi poenostavila vse skupaj, ki naj bi poenostavila to, da v Evropsko unijo za začasno obdobje pripeljamo visoko kvalificirano osebje, nekaj zelo pomembnega. Specifično ste me prosili naj se lotim praktičnih vidikov te problematike premeščanja osebja. Kdaj se delodajalec odloči, da bo visoko sposobljenega delavca za omejen čas pripeljal v Evropsko unijo? Naj izpostavim dve možnosti, dva scenarija. Obstajajo številni primeri, številni scenariji, ampak to sta dva, ki sta po mojem mnenju še posebej zanimiva in tudi smiselna za obravnavo. Naprimer, prodajalec iz Amerike skuša na španskem trgu prodati svojo programsko opremo in sicer španskemu podjetju, ki se ukvarja tudi z nameščanjem te opreme v gospodinstvih. S tem se bo seveda pospešila dobava materijala preko dobavne verige, potem bomo privrčevali tudi zaradi samega delanja inventarja in več tisoč evrov dnevno bo ta španska družba privrčevala. Nekaj tednov pred domnevno premestitvijo pa se pojavi problem, namreč predhodna faza testiranja te aplikacije ne more biti sprožena, dokler se ne reši problem. Ker je bila ta programska oprema razvita v ZDA, je tehnično znanje seveda ameriško. Zato moramo pripeljati ustreznega inženirja čim hitreje, zato da razreši probleme v skladiščih evropskega podjetja po Evropi in ta strokovnjak mora ostati v skladiščih, zato da prepreči kakršne koli nove probleme v tednih, takoj ko bo ta programska oprema nameščena oziroma prišla v Evropo. To je en scenarij in k temu se bom vrnil kasneje in ga obravnaval tudi bolj podrobno. Drugi scenarij pa vključuje naprimer veliko nemško podjetje, ne tuje podjetje, ampak podjetje, ki ima sedež v Evropski uniji. To nemško podjetje je nedavno najelo zelo obetavne menedžerje iz petih trgov hitro rastočih trgov iz Latinske Amerike in Azije. Ti državljani tretjih držav bodo seveda na, za šestmesečno obdobje premeščeni v Nemčijo, kjer bodo delali z ekipo na visoki ravni, v kateri so vključeni menedžeri, razvijali bodo razvojne strategije za nastajajoče trge, za katere so sami odgovorni. Predvsem pa želijo izboljšati razumevanje načrtov za razvijanje korporativnih načrtov in strateško načrtovanje. Potem se bodo vrnili nazaj v svoje države in zauzeli vodilna mesta v podružnicah tega istega nemškega podjetja. Direktiva ICT lahko poenostavi te situacije, ki sem jih omenil. In lahko zagotovi tudi to, da bodo zadevna podjetja lahko pripeljala najbolj talentirane osebe iz celega sveta v Evropsko unijo. Pomembno je tudi, da bodo ti posamezniki potem na voljo potrošnikom v Evropski uniji. Sam ne verjamem v predhodno razpravo, ki je potekala danes popovdne in sicer, da lahko direktiva ICT prinese večjo vrednost ne delodajalcem, temveč potrošnikom. Pri španskem primeru bo, naprimer, ta direktiva koristila ne samo delodajalcem in delojemalcem, temveč tudi potrošnikom v Evropi če zaključim s tema primeroma, obstaja kar nekaj ključnih načel, ključnih vidikov v tem predlogu, ki so pomembni tudi za podjetja, ki delujejo v Evropski uniji. Ne bom se lotil seveda vsakega izmed teh 13 ključnih načel, ki so navedeni tam na prosojnici. Na pet bi se osredotočil, pet ključnih načel, potem pa bom zaključil. Prej sem omenil prodajalca ameriške programske opreme v Španiji, omenil sem tudi primer nemškega podjetja. Številna ključna načela so seveda zelo relevantna in pomembna. Najprej mobilnost znotraj Evropske unije in določbe z tega področja. Kar zadeva špansko podjetje in ameriškega proizvajalca, naj povem, da ima to špansko podjetje svoja skladišča posod po Evropi in ta strokovnjak, ki ga bomo pripeljali iz ZDA, bo delal ne samo v Španiji, ampak tudi v skladiščih španskega podjetja drugot po EU. Direktiva IKT bo torej veljala ne samo za kraj, kjer ima sedež to podjetje, temveč bo koristila tudi vsem tistim državam, kamor bo ta strokovnjak premeščen oziroma napoten za to, da bi nudil pomoč potrošnikom. Nažalost bodo posamezni testi seveda preprečili hitro izvajanje te direktive in posledično bo prišlo do zamude oziroma upočasnitve tega proizvajalca programske opreme, da pride na dom potrošnika in reši problem. Potem so pa tu še določbe o predhodni zaposlitvi. 12-mesečno obdobje se omenja v tej direktivi in mislim, da je to predolgo obdobje. Predlagamo, da se obdobje skrajša. Naprimer, mladi direktori, ki so jih najeli za to, da delajo v tujih podružnicah nemškega proizvajalca. Ti posamezniki so se pridružili podjetju, program usposabljanja bi se moral začeti relativno hitro. Zamuda, 12-mesečna zamuda bi bila predolga, zato ker ti posamezniki ne bi uspeli tako hitro, kot bi sicer lahko prispevati k temu podjetju. Tako da lahko rečem samo to, da so člani EA BCA zelo veseli, da se lahko danes pogovarjamo s svetom komisijo in parlamentom o tem, kako se sprejema direktiva ICT. Ta direktiva bo omogočila boljši konkurenčni položaj evropskim podjetjem, ki bi morali imeti boljši dostop do znanja, predvsem strokovnega znanja in to znanje pripeljati tudi v Evropsko unijo. Hvala. Hvala lepa, gospod Cox. Ta vaš upogled v prakso je bil res koristen. Zagotovo so vašega mnenja veseli tudi člani našega parlamenta. Sedaj pa bo besedo dobil gospod Ahmed Nivsarkar, podpredsednik NASKOMA. Izvolite. In seveda dobrodošli med nami. Uh, thank you, Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi odboru Libe za priložnost, da predstavim svoje stališče. Sem Amit Nifsar, kar podpredsednik NASKOM. NASKOM je trgovinski organ za tehnologijo v Indiji. Imamo 1300 članov. Vključujemo ne samo indijska tehnološka podjetja, temveč tudi multinacionalke, ki delujejo povsod po svetu. SAP, e Microsoft, Capgemini in tako naprej. Tudi večja globalna podjetja so naši člani. To so podjetja, ki imajo svojo tehnološko bazo v Indiji. Tradicionalno gledano sicer niso povezane s tehnološkimi podjetji, imajo pa precejšnje tehnološke sektorje. HSBC, Philips, Siemens. To so tudi podjetja, ki sodijo v naš okvir. Mi podpiramo direktivo ICT. Strinjamo se s tem, kar je povedal predstavnik Business Europe in tudi EABC-a. Bi pa še povedal, zakaj se nam zdijo premeščanja znotraj podjetij pomembna. Direktiva ICT je zelo pomembna, kajti premoščeno osebe znotraj podjetij omogoča večjo konkurenčnost evropskim podjetjem. Evropska podjetja se s tem veliko lažje odzivajo na potrebe po delavcih, ki jih primankuje v Evropi. Pomembno je, da so podjetja fleksibilna, da imajo tudi dovoljenje za dostop do vseh teh veščin in sicer kratkoročno gledano. Kako se skupaj deluje v praksi? Večje evropsko telekom podjetje, naprimer, razvija nov sistem, ki bi mu omogočil, da bi stranke dostopale preko platforme tudi do novih tehnologij, naprimer za iPad. V resničnem življenju bi morda tehnološke rešitve iskali v Indiji, visoko kvalificirani inženiri, ki bi delali na razvoju te aplikacije, pa bi morali seveda odpotovati na samo mesto stranke, tam preizkusiti in namestiti predlagano rešitev in vse skupaj tudi preveriti v živo. Ko se enkrat uspešno namesti ta sistem, se ta inženir seveda seli po različnih območjih po svetu ali pa se vrne nazaj na svojo domačo bazo. Ali je vse res tako enostavno? Pravzaprav ne. Evropa je enotni trg in to v veliki meri drži za naprimer okoljske proizvode. Kar pa zadeva same storitve, so stvari nekoliko drugačne. Če bi moral ta inženir priti v Evropo in na štirih lokacijah poskrbeti za namestitev tega sistema, bi moral imeti delovno dovoljenje za Nemčijo, potem, ko bi vse skupaj opravil, bi se vrnil nazaj v Indijo, pridobil novo dovoljenje za Francijo, potem se vrnil spet nazaj v Indijo, pridobil novo delovno dovoljenje za Nizozemsko in tako naprej. To samo povečuje stroške, neučinkovitost. In kdo plačuje za to? Na koncu evropska podjetja in evropski potrošniki, ter seveda na koncu tudi trpi evropska konkurenčnost. Evropske države uporabljajo različne procese, različno ocenjujejo stvari, predvsem pa se mi zdi, da to prispeva k negotovosti poslovanja v Evropi. Potrebujemo poenoten, pregleden, poenostavljen dosleden sistem za to vrstne delavce v Evropi, ki bi tudi omogočal mobilnost znotraj Evropske unije. Istočasno pa treba zagotoviti ustrezen sistem nadzora in varovalk, da se prepriči kakršnakoli zloraba. Tri zadeve bi rad izpostavil. Prej ste namreč spraševali veliko tudi glede ICT-jev. Kaj premeščeno osebje ne počne, na to bi se osredotočil. ICT-je ali premeščeno osebje to niso priseljenci. V Združenem kraljestvu so opravili študijo, ko so lani v začetku leta pripravili novo priseljensko politiko. Ponavadi ICT-ji ostanejo 18 mesecev. To so visoko sposobni strokovnjaki, ki pridejo, pravijo svoje delo in se potem preselijo nazaj. ICT-ji tudi niso razlog za brezposelnost v Evropi. 16 tisoč premeščenih oseb znotraj podjetij naj bi delalo v Evropi v tem trenutku, na svetu naj bi jih bilo 100 milijonov, to je nič cela dva odstotka delovne sile v Evropi. Tako da oni zagotovo niso razlog za brezposelnost. Če na pravilen način uporabite to globalno znanje, boste samo prispevali konkurenčnosti k višji zaposlenosti in tudi k večjemu blagostanju. No, vse zadnje pa ICT niso poceni delovna sila, ki bi nadomestila lokalne delavce. Vsako podjetje vedno najprej najema lokalno, ker je to bolj enostavno, ker je to hitreje in ker podjetje tudi raje delujejo na tak način. Pogosto pa se zgodi, da so strokovnjaki, visoko kvalificirani strokovnjaki, izven Evrope, v nacionalnih državah jih enostavno ni. To pa pomeni, da se stroški povišajo, zato ker je treba te visoko kvalificirane strokovnjake pripeljati, jim poiskati stanovanje in tako naprej. Tako da ICT-ji niso priseljenci, niso poceni delovna sila in tudi niso razlog za brezposobnost. Mislim, da se mojih pet minut izteklo. Hvala lepa za vašo pozornost. Če imate kakšno vprašanje, pa bom na odgovoril, seveda. Hvala lepa gospod Nifsarkar. Slišali ste torej dve praktični izkušnji v zvezi s premeščanjem osebja znotraj podjetja. Ima kdo kakšno vprašanje, gospod Mulder? Hvala lepa. Zelo na kratko bi nekaj vprašal gospoda Koksa. On je omenjal 12-mesečno obdobje, da bi morali razmisliti še enkrat o tem obdobju, da bi moralo to obdobje biti krajše. Kaj pa obdobje treh let? Bi tudi o tem morali še enkrat razmisliti ali se vam zdi to dovolj dolgo obdobje? Lahko kar takoj odgovorim. Triletno obdobje je maksimalno obdobje, koliko časa lahko premeščena oseba znotraj podjetja dela v Evropski uniji. Tri mesece je najmanjše oziroma najkrajše obdobje, tri leta je najdaljše obdobje. Po našem mnenju so to prave razmejitve. Se strinjam s tem, kot sem že prej povedal, ko so v Združenem kraljestvu pravili študijo v zvezi z ICT, so ugotovili, da večina teh premeščenih delovcev ostane manj kot 18 mesecev. Mikrofon zagovornika. for which he is responsible here in the Libre Committee. Besedo predajam nazaj gospodu Jakolinu. Hvala lepa, gospod predsednik. Pa smo se uspeli držati dodeljenega časa. Mislim, da je to razlog za zadovoljstvo. Namreč številni se bomo kasneje danes vrnili nazaj domov v svoje države. Sam sem prisluhnil vsem, ki ste se danes oglasili, prisluhnil sem pripombam vseh poslank in poslancev. Mislim, da ste že sedaj dobro prispevali k oblikovanju tega dokumenta, ki ga pripravljamo v odboru Libe. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil tudi vsem našim gostom in poročevalcem, ki so nam predstavili tudi svoje stališče glede tega, zakaj je ta direktiva pomembna. To vprašanje je zelo občutljivo. Zato je pomembno, da smo tudi v stiku z poročevalko iz odbora za zaposlovanje, sicer je iz druge politične skupine, ampak pomembno je, da vsak opravi svoje delo v celoti in da opravi delo na področju, za katerega je vsak pristojen. Kaj lahko povemo na koncu, zelo kratek bom, s tem dokumentom skušamo do prinesti kvid novit, neko dodano vrednost, večkrat ste to izpostavili. Podjetja bi lahko prav zaradi tega dokumenta izkoristila znanje in veščine, posameznikov, ki jih ni moč najti znotraj tega podjetja ali pa znotraj Evropske unije. Pri tem je treba spoštovati tudi načelo dajanja prednosti delavcem skupnosti. Ko bo enkrat ta predlog direktive postal direktiva, bomo imeli na voljo hitre, poenostavljene, poenotene postopke. S tem se bomo izognili tistemu, kar je nedavno omenil kolega koks in kar povzroča težave v številnih podjetjih, ki ne morejo izkoristiti talenta mladih oseb, ki bi lahko znatno prispevale tudi znotraj podjetja samega. Prisluhnili smo različnim stališčem, stališčem poslank in poslancev, potem tistim, ki delujejo v tem sektorju in ki tudi nosijo določeno odgovornost znotraj struktur, v katerih delajo. Slišali smo mnenje predstavnikov podjetij, delavcev, delodajalcev. Slišali smo mnenje nekaterih, ki pravijo, da bi morali tudi družinski vidik bolj oceniti in poštevati. Omenjali ste opredelitve, da je treba ustrezno opredeliti kategorije, o katerih govorimo, naprimer kategorije oseb, ki že imajo spostavljen nek delovni odnos, vendar še vedno niso ustrezno in nedvomno opredeljene. Problem je v tem, da bi te opredelitve morale biti sprejemljive za vse države članice. Nekateri ste rekli, da bi morali pogledati, kaj je bilo storjeno v okviru GATS-a in to prenesti na naše področje. Kaj je pravzaprav menedžer, kaj je diplomant? Menedžer seveda mora imeti na voljo nek proračun, odgovornost, kadrovske vire, na katere lahko prenese tudi svojo pristojnost. Predvsem pa mora menedžer imeti avtoriteto. Mislim, da tu ne bo dovolj, da se omenja samo fleksibilnost, temveč bomo morali biti bolj konkretni. Nekateri ste omenjali 14., 15. in 16. člen. Ti členi bi lahko bili predmet nadaljnih sprememb. Seveda bomo v prihodnje razpravljali v parlamentu tudi o tem, kajti to so na vse zadnje pomembno vprašanje. Ključni cilj pa je, da spodbujamo mlade talente, da spodbujamo mobilnost, da spodbujamo svobodo ustanavljanja, da spodbujamo družinsko združevanje. Če tega ne bi bilo, Evropska unija ne bi bila privlačna. Kaj se zgodi naprimer z mladimi družinami, ki se morajo zaradi dela ločiti. Kaj se zgodi, če bi morala, naprimer, žena delavca ostati doma sama, medtem ko bi njen soprok šel na delo v tujino. Tako da bi morali razmisliti tudi o teh družinskih problemih. Omenil sem tudi to, da je treba dajati prednost delavcem iz skupnosti. Dejstvo je, da so migracijski tokovi pravzaprav že šli izpod nadzora. Omenjate tudi šengansko območje. Mi zaupamo v to, da bodo države članice pokazali odgovornost in tudi občutljivost, ko bodo spostavljale odnose s svetom. Slišali smo tudi mnenje predstavnice sveta. Govorili smo o teh omejenih obdobjih. Nekateri pravite, da so obdobja, ki smo jih opredelili, prekratka, da je 12 mesecev prekratko obdobje. Nekateri pravijo, da je to predolgo obdobje, glede triletnega obdobja se strinjate. Skratka, to so vse elementi, ki jih bomo morali ob ustreznem trenutku tudi oceniti, obravnavati. V tem trenutku evropski trg potrebuje novo integracijo svežih kadrovskih virov, ki so na razpolago in ki bodo tudi opremljeni z vsem znanjem, kulturnim in drugim znanjem. To je tisto, kar potrebujemo, kot je reklo danes več gostov. Že na začetku sem povedal, da bi morali zagotoviti večjo konkurenčnost sistema v Evropski uniji istočasno pa bi morali poskrbeti za to, da bi mladi azijski in latinskoameriški talenti imeli možnost, da se vključijo v naš produktivni proces. Pomembno je, da zagotovimo poenotene in poenostavljene postopke. Govorniki, ki so se oglasili pred menoj, so govorili tudi o tem, da bi morali jasno opredeliti okvir, znotraj katerega bi se izvajala ta direktiva. Nekateri ste rekli, da bi morali izključiti sektor gradbeništva. Potem pa je tu še vprašanje različnih socialnih družbenih profilov. Ta zakonodajni postopek bo seveda spremljal tudi odbor za zaposlovanje, nekdani člen 50, govori, da sta oba odbora zadolžena za to področje in imata pristojnost v okviru tega zakonodajnega postopka. 16500 se vam morda ne zdi tako zelo visoka številka, vendar glede na to, kakšne so trenutno zakonodajne ovire, kot je rekel kolega Cox, je to številka, ki je res skromna. Zelo hitro bom sedaj prešel na zaključek. O številnih temah smo danes govorili. V prihodnosti bomo zagotovo te pripombe še slišali in obravnavali. Besedilo, ki sem ga pripravil, se boje tudi ustrezni časovni načrt. Dobro je, da nam je pomagala tudi kolegica Kala. Danes smo pripravili oziroma predstavili delovni dokument, ki ga bomo lahko še izboljšali pomembno je, da se o tem pogovorimo tudi v našem odboru. O osnutku bomo govorili v našem odboru 15. in 16. junija, potem bomo julija o tem glasovali v odboru, septembra se bo to obravnavalo na plenarno zasedanje, potem bomo imeli okvirno glasovanje nekje 17. oktobra ali pa morda mesec kasneje, 23. novembra. Upam, da bo polsko predsedstvo, sam sem se že pogovarjal s pristojnim ministrom, ki nas podpira, tako kot je to storilo mačarsko predsedstvo. Upam, da bomo v času polskega predsedovanja torej uspeli zaključiti ta dosje. Mislim, da se vsi strinjamo, da je nujno treba zaključiti delo na tem področju. Istočasno pa bomo obravnavali tudi drug dosje, ki se nanaša na sezonske delavce. Na vse zadnje gre za dva doseja, ki se med seboj povezujeta, ki se dopolnjujeta in ki, dragi predsednik, ponujeta jasen odgovor na temo migracijski tokovi, zakoniti migracijski tokovi katerim smo priča na trgu dela. Približujemo se velikonočnim praznikom, tako da srečno veliko noč vsem. Mi se bomo o tem še pogovarjali z vsemi, ki ste bili danes prisotni na tem zasedanju, pa tudi s tistimi, ki jih danes nekaj. Ti gre za dosje, ki, kot sem že povedal, je bistvenega pomena, če želimo opredeliti jasna pravila. Hvala. No, hvala lepa, gospod Jakolino, hvala lepa gospodu Koksu, hvala lepa gospodu Nilsarkarju, hvala lepa vsem, ki ste se danes udeležili tega zasedanja. Mislim, da je bila razprava zelo koristna. Mislim, da smo s tem tudi že naredili povzetek. Zaključne besede so bile zelo spodbudne tudi za prihodnje delo, ki ga bomo nadaljevali po velikonočnih praznikih. Upam, da boste uživali med prazniki. Hvala lepo vsem, ki ste se odeležili razprave. Veliko sreče. Upam, da se vidimo spet polni energije po teh prostih dnevih. Hvala.